ampak morali smo nekoliko spremeniti vse skupaj zaradi pričetka glasovanja ob 11.30 na plenarnem zasedanju. E, točke 9, 13 in 14 bomo e, prestavili na 26. in 27. septembra, ko bo potekala naslednja seja našega odbora. Skrajšali bomo tudi razpravo o točki 4 splošnem proračunu in pa eh, o osmi točki o večletnem finančnem okviru. Eh, kolega Gajer pa je prosil, da bi najprej obravnavali njegovi poročili in sicer eh, točki 6 in 7. Torej, če ni nobenih sprememb, velja dnevni red za sprejetega. V skladu z željo koordinatorjev bomo imeli točko napredku pogajanj med Evropsko unijo in pa britansko vlado na temo Brexita. In naš eh, pogojalec Guy Verhofstadt nas bo obiskal 10. oktobra do povdne. Eh, natančni eh, časovni okvir pa boste še prejeli. Poleg tega bodo prisotni tudi predstavniki Evropske komisije. Sklenili smo politični sporazum z svetom in sicer v torek glede eh, podaljšanja Evropskega sklada za strateško vlaganje. Sedaj bomo eh, storili vse, kar je v naši moči, da to eh, besedilo dokončno pripravimo, tako da bomo lahko na plenarnem zasedanju glasovali pravočasno in da bo eh, ta sklad eh, oziroma sporazum stopil v veljavo v začetku leta 2018. Čestitke gospodu Fernandešu, lahko mu tudi zaplaskate. Eh, Danes zjutraj smo imenovali Jensa Gajerja za poročilo o mobilizaciji instrumenta prožnosti in pa za trajnostni razvoj in koordinatori so se odločili, da bo vaš predsednik pripravil poročilo o eh, finančni, finančnem izkazu skupnosti za premog in jeklo. Poleg tega je tukaj tudi poročilo o finančnem instrumentu in pa zunanjih dejavnostih, eh, gre za umestno revizijo in pa za večletni eh, finančni okvir do leta 2020. Toliko torej o informacijah, eh, ki sem vam jih želel posredovati. Prijeli ste tudi zapisnik eh, naše seje iz dne 19. in 20. junija in če ni nobenih pripomp, veljajo ti zapisniki za sprejete. Sedaj pa prehajamo v glasovanje. Vabim vas, da postavite svoje elektronske kartice. Pardon? I don't have the card, ja. Yeah. Moi non plus. Alors, qui, qui n'a pas sa carte? Kdo nima svoje kartice? Ena, dva, trije. prvo glasovanje. Gre za uh, eh, 18. razdelek, poročilo Jans, Jensa Gajerja, elektronsko glasovanje. Glasujemo. ste vsi glasovali? Ne. Konec glasovanja. Sprejeto s 23 glasovi za dvema proti in enim zdržanim glasom. Kdo je želel glasovati za, pa tega ne mogo storisti? Torej 28 za pravzaprav. nous en venons maintenant sur le rapport de monsieur Sedaj pa poročilo gospoda Tarana o uh, drugih razdelkih proračuna za leto 2017. Ne, ni eh, zahteve za glasovanje, torej veljajo, velja eh, to poročilo za eh, sprejeto in prošnje za odobrene. Sedaj pa k nepremičninski politiki. Gre za poročilo Holmajer. Gospa Holmajer ni vključila mikrofona, zato je tolmače, žal ne slišimo. Spoštovani gospod predsedojoči, danes eh, zadeve predvsej hitro potekajo in eh, rada bi izrazila svoj pomislek poročevalca v eh, Senci za Libanon in Nepal. Eh, sva se pogovarjala in sva se pogovarjala tudi o eh, dveh stavbah komisije. Pri Libanonu ni bilo nobenih vprašanj, vse je bilo jasno, vse skupaj je potrebno in nujno. Vse posamezne podatke pa lahko najdete na spletni strani našega odbora. Torej potrebno je zagotoviti ustrezne stavbe za zaposlene v eh, Libanonu. In seveda eh, v Libanonu se je obseg dela močno povečal tudi zaradi begunske problematike v državi. Druga točka, o kateri eh, sva se pogovarjala, pa je stavba v Nepalu. Več vprašanj kolegic in kolegov je bilo na to temo. In uh, imela se tudi pogovor z eh, Evropsko službo za zunanje delovanje. Ta je dejala, da je več kot 400 milijonov bilo namenjenih za uh, Nepal in uh, da je zaradi tega potrebna tudi vzpostavitev ustrezne infrastrukture. V Katmandu je težko sploh najti kakšno stavbo, kajti stavb ni na razpolago oziroma so bile. Uh, Eh, te stavbe eh, uničene in eh, zaradi tega jih je potrebno sedaj utrditi in obnoviti. In sedaj delajo v stavbi, ki ne bo preživela naslednjega potresa. Stavba je razmeroma draga, ampak ugotovili smo, da so stroški ustrezni glede na situacijo. Uh, in uh, če uh, bi bilo na zadnjem razpisu uh, več uh, kandidatov za to stavbo, potem te stavbe sploh ne bi uh, dobili, kajti en odstotek smo bili pod uh, zastavljeno minimalno ceno. Torej, pregledajte še enkrat vse številke. Uh, ampak eh, s poročevalcem v senci sva bila mnenja, da je potrebno obe prerasporeditvi potrditi. In sedaj še moj protest. Eh, gre za dve stavbi Evropske komisije. In eh, zato, da naj bi plačevali nižjo najemnino. Ne vem, zakaj eh, tega ne moremo uvrstiti na dnevni red, če pa bi za to potrebovali samo 30 sekund. Merci, Monika. Monsieur Depré a demandé la parole. Hvala lepa, gospod Depré. Ja, čisto na kratko, gospod eh, predsedujoči. Na seji smo govorili o, o stroških za vlaganje. Zahvaljujem se gospe Holmajer, ki je organizirala e, sejo za pristojno službo, Evropsko službo za zunanje zadeve in mislim, da lahko po tej seji rečem, da je cena, ki je zahtevana, upravičena glede e, tehničnih e, ovir in glede stavb, ki so sploh na voljo v Nepalu. Eh, in eh, geopolitična strategija tudi upravičuje eh, to investicijo. Prijeli smo tudi spremljevalno pismo. Ne moram reči, da je povsem prepričljivo, ampak mislim, da je ta strošek vseeno upravičen. Ja, imam tako tako ogulne pitanje do zastanovinje. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zakaj pa potrebujemo predstavništvo v Nepalu? Jaz nisem pripričan, da to res potrebujemo. Mislim, da bi bilo veliko bolje, če ne bi imeli predstavništva v uh, Nepalu. Potem uh, bi nam ostalo več sredstev v proračunu. Ta razprava je že potekala. Tisti, ki so želeli informacije, so jih prejeli in sedaj bomo glasovali v Nepalu. Kdo je za? Dvignite roke, prosim proti. Kdo se vzdrži? Sprejeta. In sedaj k Libanonu, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeta. Sedaj smo končali z glasovanjem in dajem besedo Jensu Gajarju in eh, sicer za spremembo. Eh, proračuna številka 5. Hvala lepa, gospod predsedojoči, kolegice in kolegi. Hvala lepa, da eh, ste sprejeli mojo željo, da eh, na začetku seje obravnavamo ti dve poročili, ker imam še druge obveze. Sprememba poračuna številka 5 je pravzaprav finančno-tehnična sprememba po odločitvi za Evropski sklad za trajnostni razvoj. Eh, v poročilih eh, ta sklad pogosto imenuje sklad za Afriko. Eh, torej gre za določena sredstva, ki bi omogočila zagotavljanje pomoči afriškim državam, eh, zaradi tega, da bi se gospodarski eh, pogoji v teh državah izboljšali in bi se eh, tako borili proti izseljevanju iz teh držav. 1,5 milijarde evrov znaša ta proračun, zelo me veseli, da so Eh, se države člane, članice odločile, da, sto, da bodo 400 milijonov uh, sredstev za to uh, zagotovile iz Evropskega uh, sklada za razvoj, 350 pa iz uh, Evropskega proračuna. 75 milijonov bomo uh, zagotovili v naslednjem proračunskem obdobju. 75 eh, milijonov, torej znaša znesek, eh, ki ga moramo prenesti za spremembo proračuna številka 5. Tukaj gre za financiranje z pomočjo instrumenta prožnosti. Torej eh, ne bo potrebnih večjih prerasporeditev v proračunu. Toliko sem želel povedati o spremembi proračuna številka 5. In eh, če dovolite, bom predstavil kar še sedmo točko, kajti ti dve točki sta tesno povezani. Tukaj gre za uporabo instrumenta prilagodljivosti za zagotovitev financiranja Evropskega sklada za trajnostni razvoj. Tukaj gre za to, da lahko zagotovimo to soto, ki sem jo ravno kar omenil pri prejšnjem poročilu. Hkrati eh, pa gre pri spremembi proračuna številka 5 še za nekaj drugega. Namreč imamo eh, političen dogovor novembra uh, smo ga sprejeli, ko smo se pogovarjali o proračunu za leta 2017, gre za revizijo večletnega finančnega okvira. In eh, že za zadnjo spremembo proračuna smo eh, zagotovili 500 milijonov evrov za jamstvo za mlade in sedaj bomo naknadno mobilizirali še dodatna sredstva in sicer za 280 e, na 300 e, milijonov e, in sicer gre tukaj za posodobitev v primerjavi z letom 2011. Gre za 22,8 milijona razlike. plačila za uh, migracije, za begunsko krizo uh, bodo uh, znižana in s tem smo se že ukvarjali na seji proračuna. Potem pa so tukaj še projekti za sklad za azil, migracije in integracijo in izvajanje projektov poteka počasneje, kot smo pričakovali. Uh, Nekatere države so šele spomladi letos dejansko eh, Evropski komisiji poslale podatke eh, o organih, ki bodo upravljali ta sredstva in zaradi tega sredstva za AMIS se ne bodo popolnoma izplačani leta 2017, torej lahko sredstva prerasporedimo in na sej koordinatorju smo že govorili o tem, da se moramo iz vsega tega tudi kaj naučiti tukaj gre za zastavljanje notranje političnih postavk eh, za to leto in tukaj podpiram argumentacijo Sigfrida Murešana. Torej, če je situacija takšna, da eh, sredstva, eh, za katera države članice nujno prosijo, potem niso pravočasno uporabljena, potem pač niso tako zelo nujna. Najlepša hvala. Merci, monsieur le rapporteur général. Y a-t-il. Hvala lepa, gospod splošni poročevalec. Ima kdo kakšno pripombo? Ne, eh, nobenih vprašanj ni, ne vemo še kakšno je stališče sveta glede te spremembe proračuna številka 5. 28. septembra ob 12. je rok za vložitev predlogov sprememb. In glasovanje v odboru za proračun bo potekalo 9. ali 10. oktobra na plenarnem zasedanju pa 23. ali pa 26. oktobra. Poročilo številka 7, Jens Kajer, uprava instrumenta prilagodljivosti. Ja, gospod predsedujoči, to sem ravno kar predstavil. O, se upravičujem časovnica je pa enaka. Gospa Vajdere, a, želite predstaviti svoje poročilo sedaj, ker imate kasneje druge obveze? Ja, če bi mi dovolili. Če se gospod splošni poročevalec strinja, seveda. Ja, najlepša hvala, gospod predsedajoči, dragi kolegi. Solidarnostni sklad Evropske unije je odgovor na velike naravne nasreče in pa na našo sposobnost, da izrazimo solidarnost območjem, eh, ki so bila eh, prizadeta zaradi naravnih nasreč v Evropski uniji. 500 eh, milijonov evrov znašajo sredstva na leto in razporena so v ustreznem finančnem ukviru. Predlog maga poročila je, da zagotovimo prevzem obveznosti za to področje za proračun za leto 2018. Plačilo oziroma izplačilo pred ujemom eh, na, nam bo eh, pomagalo, da se pravočasno odzovemo na uh, morebitne naravne nesreče. V letu 2018 naj bi, eh, znašala, total, naj bi znašala celotna sredstva za predujme eh, 15 milijonov evrov in eh, Predujmi naj ne bi znašali več kot 10 odstotkov. Solidarnostni sklad ni eh, dodatni finančni instrument, ampak eh, predstavlja instrument za močno politično sporočilo in zagotavlja pomoč državljanom v Evropi. Včeraj smo odobrili mobilizacijo sredstev iz tega sklada, 1,2 milijardi finančne pomoči Italiji. Torej, eh, v skladu ne bo eh, presežka eh, kot v preteklih letih. Torej, lahko v prihodnosti upamo le na usmiljenost narave. Zato prosimo uh, za unaprejšnjo določitev sredstev za proračun za leto 2018. Hvala lepa. Gospa poročevalka, ali ima kdo kakšno uh, pripombo? Ne. Uh, Nimam pa tudi na podatku o glasovanju v odboru ali pa na plenarnem zasedanju. Sedaj pa gospod splašni poročevalec. Proračun za leto 2018. Kakšen je vaš odziv na številne predloge sprememb, ki so bili predloženi? Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Pretekli teden so bili vloženi vsi predlogi sprememb eh, za splošni proračun eh, Unije za proračunsko leto 2018. Odbori so podali svoje predloge sprememb, pa tudi politične skupine za sekretarijatom odbora za proračun sem pretekli teden eh, pripravil simulacijo tega, kar bi lahko storili z omejenimi sredstvi, ki so nam na voljo. Zahvaljujem se tudi sekretarijatu za sodelovanje. In uh, sedaj sem v stiku z oporočevalci v senci, pripravili bomo kompromisni svežen, ki, o katerem bomo glasovali po tirkiznem tednu uh, v odboru proračun, za proračun in sicer v Bruslju na plenarnem zasedanju uh, pa konec oktobra. Torej, cilj eh, tega kompromisa je, da podamo jasno stališče glede eh, končnih pogajanj z svetom. Naše zahteve morajo biti realistične, biti morajo smiselne, poleg tega pa morajo eh, biti uh, eh, usmerjene na tiste postavke, kjer zares potrebujemo dodatna sredstva. Želim si uh, veliko večino, prepričljivo večino in zato sem v nenehnem stiku z poročevalci v senci uh, ta teden, kajti potrebovali bomo prepričljivo večino za pogajanje z svetom. Kot veste, se je svet odločil za določene reze in ti rezi so uh, povsem neodgovorni, vplivali bodo na prihodnjo moč Evropske unije, na raziskave, inovacije, infrastrukturo in zaradi tega eh, se ne bomo vdali v eh, prihodnih eh, pogajanjih v okviru spravnega odbora. Torej pripravljam kompromise, ampak kako bodo ti kompromisi pravzaprav izgledali? Najprej 1A. Tukaj obstaja marža 56 milijonov evrov in ta manjverski prostor bomo uporabili za tiste postavke, kjer potrebujemo dodatna sredstva, torej majhne srednje velika podjetja, raziskave in inovacije, torej Kozme, Erasmus, Marie Curie, Evropski svet za raziskave PROGRESS eh, in eh, programi za boj proti podnebnim spremembam. Eh, ko boste videli, skušam za proračunom okrepiti vse programe za boj proti podnebnim spremembam. Prosili bomo tudi za okrepitev tistih postav, ki se vezuje na Evropski sklad za strateška vlaganja. Tam želimo popraviti situacijo po rezih. Različne skupine so uh, vložile različne predloge sprememb, potem pa drugi razdelek, kot veste, gre tukaj za kmetijstvo. Uh, letni znesek je manjši uh, kot v preteklosti in manjši kot v drugih razdelkih. Tukaj gre predvsem za odziv na krize, na nepričakovan razvoj. In zaradi tega bomo opustili maržo 313 milijonov nedotaknjeno. 100 milijonov evrov pa bomo eh, namenili za projekte, eh, za katere izvedenci v odboru Agri menijo, da so zares potrebni. Poleg tega pa bomo zagotovili tudi več podpore za mlade kmetovalce, kajti na ta način bomo ustvarili nova delovna mesta in zmanjšali brezposobnost med mladimi na podrželjskih območjih. V razdelku 3 je manevrski prostor zelo majhen, marža jih je eh, nič nična in eh, želimo izboljšati eh, varnost eh, naših državljanov in zaradi tega bomo ukrepili tiste agencije Evropske unije, ki so pristojne na področju pravosodja in notranjih zadel. Tukaj govorim o Europolu, Cepolu in Frontexu in tako naprej. 230 milijonov evrov znaša marža in vsega. Videli bomo, uh, ali uh, bomo podaljšali uh, instrument za Turkijo, potem bomo morali vse skupaj spremeniti, ampak uh, videli bomo, kaj se bo zgodilo. Uh, uporabiti moramo uh, obstoječi proračun v razdelku 4, predvsem se moramo osredotočiti na našo soseščino, še prav posebej na jug. Ne bomo pozabili na uh, vzhodno soseščino, kajti vidimo, da je Ruska federacija vedno aktivnejša na tem področju in uh, določene države bi morali podpisati sporazum eh, z Evropsko unijo, Ukrajina, uh, Gruzija, Moldavija in uh, zelo pozorno spremljamo tudi to, kar počnejo kolegi v odboru AFET. Tudi ti so vložili določene predloge, spremem predlagali so reze za določene postavke v zvezi z predpristopno pomočjo za Turčjo, glede na politično situacijo v Turčiji in glede na kršitve eh, temeljnih človekovih pravic v Turčiji. Naš eh, poročevalec predlaga, da eh, znižamo sredstva za predpristopno pomoč in da damo ta sredstva v rezervo. Eh, pogojevanje je potrebno natančneje določiti in eh, izprašilo sredstev mora biti odvisno od napredka na področju temeljnih človekov pravic. Torej, gospod predsednik, to eh, so zaenkrat temeljne usmeritve. O njih se pogovarjam z poročevalci v senci. Tudi o pilotnih projektih in pa pripravljalnih dejavnostih pripravili bomo svežen, ki bo temeljil na pilotnih projektih, ki so prejeli dobro oceno Evropske komisije, namreč A ali B. Torej, prepričan sem, da eh, bomo eh, na koncu imeli eh, dobro stališče, ki bo odsevalo prioritete Evropskega parlamenta, ki so se izkristalizirale že na začetku tega leta. Torej, preprečljiva večina bo zelo pomembna in moje sporočilo vsem kolegom je, da so moja vrata vedno odprta, eh, prisluhnimo vašim predlogom, eh, vašim predlogom sprememb, veselim se sodelovanja z vami tudi tekom Tirkiznega tedna. Eh, Rad bi se zahvalil Sigfridu Morešanu, ki je opravil zelo obsežno delo in ki je poskušal upoštevati komentarje vseh tistih, ki bodo glasovali o proračunu Evropske unije za leto 2018 sedaj pa Richard Ash, Ashford v, v eh, njegovi vlogi poročevalca za ostale oddelke. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi rad spomnil kolege, da je parlament aprila letos eh, potrdil lasni proračun eh, parlamenta in naj vas spomnim, da smo potrdili povečanje v višini 2,3 odstotka. Glede na inflacijo se mi je to zdelo razumno in eh, odgovorno. Temu odboru in parlamentu priporočam, da to eh, povečano vsoto za 2,3 odstotka vzamemo kot primerjalni standard za ostale institucije večina institucij eh, sprejema takšne ideje in zato so predstavili podobne predloge. Imamo pa tri izjeme, ki jih moramo omeniti odbor. Prvič, Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Kolegi in kolegice se verjetno zavedajo, da je ta organizacija še vedno v eh, zgodnjih fazah. Eh, nadzornik mora vzpostaviti novi odbor in če želimo financirati ta odbor je treba povečati sredstva za 27,79 odstotka. To se morda sliši veliko, ampak ta sredstva je treba porabiti za razvoj te institucije, tako da se mi to zdi razumno. Na to računsko sodišče, ki ima vedno več dela, tako da sprejemam njihove legitimne argumente za povečanje obsega sredstev. In na koncu še sodišče Evropske unije ki je prav tako predstavilo dobre argumente za več sredstev. Deloma zaradi več dejavnosti, deloma pa tudi eh, zato, ker so morali eh, zapomniti določene varnostne vrzeli. Predlagajo povečanje za 2,96 odstotka. Glede na te stroške sam menim, da je svet eh, šel predaleč pri eh, rezih v. Eh, svojih predlogih. Zato predlagam, da odpravimo nekatere od teh rezov. Če želimo ohraniti eh, velikost eh, proračuna pod nadzorom, tu nekje pri 2,3 odstotkih, eh, potem moramo najti ustrezne odstotke. Mislim, da lahko veliko naredimo s pomočjo večje učinkovitosti. V stiku smo z računskim sodiščem in eh, z veseljem lahko poročam, da so nam predali pismo, v katerem eh, predlagajo eh, res za 750 tisoč evrov. Dejali so, da bi lahko delovali znotraj proračuna kljub temu rezu v višini 750 tisoč evrov obene moramo prerasporediti nekatera sredstva. Pozorno sem pregledal vse razdelke, pogledal sem si ekonomsko-socialni odbor, ki ima proračun v višini 133 eh, eh, milijonov evrov in odbor regi, ki ima eh, proračun v višini 93 milijonov evrov. In za ti dve instituciji predlagam zamrznitev sredstev za leto 2018. SZD se sooča z vedno uh, višjimi stroški, deloma zaradi uh, najemanja dodatnega osebja, deloma pa tudi zaradi uh, stroškov uh, programa strateških uh, komunikacij, ki uh, so ga potrdili in predlagali odbori tega parlamenta. Večino stroškov lahko uh, vključijo v trenutni proračun, ki ga imajo, je pa treba za približno en milijon evrov povečati njihova sredstva, eh, še posebej, da pokrijemo strateške komunikacije in to je spremljivo. Poleg tega moram povedati, da smo se srečali s poročevalci v Senci v eh, začetku tega tedna. Upoštevati sem poskušal njihove eh, predloge, zlasti v zvezi s sodiščem Evropske unije. Sprejemam, da je potrebno zagotoviti več sredstev eh, za prevajanje in tolmačenje. In eh, sporočevalci v senci smo se strinjali, da zagotovimo 1,9 milijona evrov dodatnih sredstev za proračun sodišča Evropske unije. Kar se tiče SSD, sem prav tako eh, prisluhnil njihovim argumentom. Evropski ombudsman je namreč podal argumente za dodatno sposabljanje in zaposlovanje in eh, temu smo namenili dodatnih 100 tisoč evrov. Po teh kompromisih, eh, ki smo jih sklenili s poročevalci v Senci, pa moram dejati, da sem razočaran, ker nismo uspeli najti eh, skupnega stališča v zvezi z dvema zadevoma. Prvič, Evropsko računsko sodišče nam je napisalo pismo, predlagalo je res v višini 750 tisoč evrov, dejali so, da lahko eh, preživijo tudi brez teh sredstev in eh, ne vem, zakaj eh, glavni dve skupini predlagata, da ohranimo tiste izvirne ravni financiranja za računsko sodišče, kljub temu, da institucija sama pravi, da lahko preživi z manj denarja. Podobno velja za odbor regij in za Evropski ekonomsko-socialni odbor. Nisem popolnoma pripričan, da so njihovi argumenti utemeljeni za povečanje sredstev. Kolegi in kolegice bi rad eh, spomnil, da moramo eh, ostati znotraj eh, tega primerjalnega standarda 2,3 odstotka. Če želimo biti odgovorni, razumni, potem bomo morali sprejeti določene težke odločitve in kolegi in kolegice bi prosil za to, da si prizadevajo za kompromis v zvezi s temi razdelki, ki sem jih omenil. Hvala. Najlepše hvala, gospod Ashford, za to predstavitev, ki je dobro eh, izpostavila eh, potrebo po enake obravnavi in po eh, omejenem povečanju sredstev. Sedaj pa poročevalci v senci, gospod Joti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi rad čestitev k splošnemu poročevalcu za vsa njegova prizadevanja doslej. in uh, rad bi tudi že odgovoril na njegov končni uh, poziv. Eh, seveda razumem, da je pomembno, da je parlament kar se da združen in močan pri predstavitvi uh, skupnega stališča na temo proračuna. Kot poročevalec že dobro ve, Sem eh, se že večkrat neformalno pogovarjal eh, z njim, njegova vrata so res vedno odprta. Eh, obstaja še nekaj odprtih vprašanj. In eh, teh odprtih vprašanj ni tako zelo veliko, so pa eh, pomembna vprašanja in zaradi tega mislim, da. Lahko vsi imamo različna eh, stališča, ampak eh, seveda vsi želimo eh, Evropsko unijo takšno, kot si jo predstavlja Evropski parlament in ne takšno, kot si jo predstavlja Evropski svet. Vsi vemo, kakšni so problemi, delo, ki je bilo že opravljeno pri razdelku 1A in 1B je zelo pomembno, gre za razveljavitev rezov, ki so bili sprejeti na teh področjih. E, tukaj gre predvsem za programe Obzori 2020, instrument Povežimo Evropo in tako naprej. Vse to so zelo pomembne točke. In to je povsem sklada tudi z našimi političnimi stališči, kakor tudi z stališči Evropskega parlamenta nasplašno. splašno. Obstaja pa nekaj eh, pomembnih razlik, eh, kar zadeva pristop eh, k jamstvu za mlade, kajti jaz mislim, da, in to je hkrati tudi moj poziv, da bi morali biti veliko bolj ambiciozni glede tega vprašanja. Na prejšnji seji sem uh, prisluhnil kolegu Fernandešu, ki je dejal, da je potrebno zagotoviti pomoč eh, mladim. Jaz mislim, da uh, če si predstavljamo sistem, v katerem milijarde evrov namenjamo za mobilnost na splošno, za mobilnost mladih, potem uh, si moramo tudi maksimalno prizadevati, eh, da bi znižali brezpaselnost med mladimi. In uh, zato uh, potrebujemo uh, tudi ustrezna prizadevanja. Kajti uh, brezpaselnost mladih ni problem, ki zadeva zgolj nekatere države, ampak uh, celotno Evropo. Kar pa zadeva druge postavke, čisto na kratko, mislim, da bi se morali še poglobiti uh, v vprašanja vezana na kulturo, uh, kajti V eh, prihodnem eh, letu si bomo morali prizadevati na področju eh, kulture in kot smo že dejali tudi prejšnjič, kar zadeva razdelek štiri, obstaja še kar nekaj problemov, ki jih bo potrebno rešiti, še predvsej smo oddaljeni od skupne vizije. No ja, ne tako zelo oddaljeni, ampak vseeno težko bo najti skupno vizijo. Potem pa še eh, pilotni eh, projekti, tudi s tem smo se že večkrat ukvarjali eh, na različnih sejah, na temo pilotnih projektov in pripravljalnih dejavnosti v tem odboru. In predlagam, da sledimo pristopu, ki ne bo temeljil zgolj na glasovanju ampak ki bo upošteval tudi politične prioritete Evropskega parlamenta. In pri eh, določanju svežnja pilotnih projektov in pa pripravljalnih dejavnosti predlagam, da ne sledimo zgolj kriterijev glasovanja, ampak da sledimo političnim prioritetam tega parlamenta mislim, eh, da je v eh, našem interesu, v interesu neodvisnosti eh, tega parlamenta, da to storimo in mislim, da bi to bilo tudi koristno za naše državljane, ki pričakujejo zelo pomembne odgovore v prihodnem proračunskem obdobju. Najlepša hvala. Eh, torej poročevalci dejajo, da so njegova eh, vrata vedno odprta in z veseljem bom potrkal na nje v prihodnjem tednu. In eh, opravičujem se, da ne morem prisostvovati preostalemu delu razprave, ampak na žalost je bilo glasovanje predstavljeno in imam druge obveznosti. Glede na to, da ste še vedno tukaj, bi se vam rad zahvalil za vaše predloge. Seveda je pobuda za mlade bistvenega pomena. Brezposobnost med mladimi je škandalozna v nekaterih eh, državah. Eh, je eh, stopnja brezposobnosti ogromna, polovica. Pomembno je zagotoviti torej dostop do delovnih mest, do trga dela. Gospod Kolmen. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. Kratek bom nekaj časa vam bom prihranil. Hvala Richardu Ashworthu za opravljeno delo. Tudi to je bila ogromna naloga. Strinjam se z njegovimi predlogi in ga popolnoma podpiram. Hvala. Trebija. Odlično. To je bil zelo jasen in kratek komentar. Gospod Tarant. Mm. Najlepša hvala. Kar se tiče poročila gospoda Murešana, bom ponovil to, kar sem povedal, da se je koordinatorjev. Ne bom se spuščal v predloge sprememb skupine zelenih, ker eh, menim, da ste jih eh, upoštevali pri oblikovanju kompromisov. Čestitke, želim vam veliko dobrega vetra v vaših jadrih v smeri. Eh, spravnega postopka. Kar pa se tiče ostalih eh, oddelkov in tega poročila, pa lahko ponovim to, kar je povedal gospod Krmer. Dobro upravljena naloga, gospod Ashworth. Hvala. Gospod Vali, gospod Žoltek, gospod Fernandez v imenu LS. Hvala, gospod predsednik. Govoril bom portugalsko. Želel sem se zahvaliti poročevalcu za dobro upravljeno delo, za ambicije in za realističen pristop. Mislim, da moramo biti realistični. Zahvalil bi se tudi političnim skupinam in njihovim poročevalcem v senci za vso uloženo delo. Parlament je ponovno kot ponavadi enoten, kar se tiče proračunskih eh, vprašanj. Imamo različne vizije, različne pristope, ampak zagovarjamo rast in konkurenčnost Evropske unije. Vsi imamo podobne cilje, vsi želimo ustvarjati delovna mesta, zlasti za mlade. Vsi menimo, da so mala in srednje velika podjetja pomembna za doseganje tega cilja. Pom, eh, strinjamo se tudi, da so pomembne raziskave in eh, inovacije. Ravno zato je popolnoma nespremljivo, da uh, svet predlaga več kot 490 milijonov eh, rezov v uh, okviru obzorja 2020, naprimer. To je neverjetno, to je v nasprotju s tem, kar so v svetu povedali prej. To je nespremljivo tudi za kohezijsko politiko, ki je bistvenega pomena za razvoj Evropske unije, za rast, za socialno, teritorijalno in uh, ekonomsko kohezijo. Ne moremo imeti potem tu reza v višini uh, eh, 240 milijonov evrov. Svet reže samega sebe in to je popolnoma nerazumljivo. Kar se tiče mladih, si prizadevamo za zaposlovanje. Seveda je veliko odvisno od držav članic, ampak kar se tiče pristojnosti Evropske unije, moramo zagotoviti uh, pomoč. Uh, kar se tiče izobraževanja, poklicnega usposabljanja in tako naprej. Tudi to je bistvenega pomena. Podpirati pa moramo tudi mobilnost, razvijati eh, nek občutek lastništva nad Evropsko unijo, občutek pripadnosti Evropski uniji. Politične skupine bodo v veliki meri podprle eh, ta proračun politične skupine, ki so podprle ta projekt eh, miru, ki zagotavlja eh, višjo kakovost življenja za državljane. Ponovno želim eh, spomniti, da je proračun zgolj en odstotek BND. To je izjemno pomemben proračun za razvoj naših narodov, naših držav. Z njim se uh, odzivamo na različne krizne situacije. V številnih državah, naprimer na portugalskem, proračun Evropske unije predstavlja več kot 70 odstotkov javnih naložb. Gospod Murešan, govorimo o 94 odstotkih eh, proračuna Evropske unije, v obliki naložb. Zgolj 60, 6, se, prav, se pravčujem, 6 odstotkov proračuna je namenjenih eh, administraciji, upravi. Vse ostalo pa gre v države članice v naložbe. Seveda je teh 6 odstotkov prav tako zelo pomembnih, ampak razlika je ogromna. Seveda potrebujemo nek minimum za delovanje institucij. Če nimamo tega eh, minimuma, potem ostali 94 odstotkov eh, proračuna ne bomo mogli učinkovito porabiti. Rad bi čestito tudi Richardu Ashworthu za eh, njegovo delo. Mislim, da se vsi strinjamo, da je proračun za institucije zgolj 6 odstotkov skupnega proračuna in da moramo sredstva porabiti učinkovito, eh, biti moramo rigorozni, prizadevati si moramo za več učinkovitosti, obenem pa potrebujemo sredstva, s katerimi bodo lahko institucije dosegle cilje, dosegle prioritete, ki smo jih eh, dorekli. Upam, da bo svet tako konstruktiven, kot smo bili mi. Svet rad reže, na koncu pa ne pojasni, zakaj, zakaj so uh, zarezali v ta proračun. To je popolnoma uh, nespremljivo, uh, popolnoma uh, nerazumljivo. Uh, mislim, da smo upravili dobro delo, naši poročevalci so upravili dobro delo in uh, pripričan sem, da bomo ostali enotni, kar se tega tiče. Najlepša hvala, gospod Fernandeš, hvala, da ste nam predstavili vizijo vaše skupine Evropske ljudske stranke. Gospod Dosantoš, eh, poročevalec v senci za druge oddelke, z nami želite besedo v zvezi z drugimi oddelki? No Hvala, gospod predsednik. No, ne bom dolgo govoril. Mislim, eh, da se lahko tudi sam zahvalim eh, poročevalcem eh, za upravljeno delo. Mislim, da smo sodelovali eh, dobro in eh, tesno. Obstajajo določene razlike v mnenjih, to je res, ampak te niso tako velike. Sploh, kar se tiče proračuna računskega sodišča, se ne strinjamo popolnoma, ampak mislim, da se bomo v sodelovanju z računskim sodiščem lahko na koncu dogovorili. Zato je potrebnega zgolj nekaj časa. Ne strinjam se eh, niti z eh, vašim stališčem v zvezi z odborom eh, regij. Moja skupina, skupina eh, SND, ima resne pomisleke. Proračun je neka politična dejavnost in eh, prijatelju gospodu Fernandešu sem eh, že eh, predstavil eh, naša stališča. Gospod Tajani je eh, povedal eh, isto. Eh, v parlamentu in na to ne smemo pozabiti. Biti moramo racionalni, ko dodeljujemo sredstva. To je res. Ampak ta racionalnost, ta eh, razumskost ne sme poseči v pregledno dobro delovanje teh institucij. Kot smo slišali, je proračun za institucije relativno majhen, primerjalno gledano ampak seveda je izjemno pomembno, da vsako institucijo ustrezno nadziramo in mislim, da to delo poteka dobro. Seveda moramo na to oceniti tudi, kaj se dogaja na politični ravni. Mislim, da smo na pravi poti, eh, razprave se bodo nadaljevale in pripričan sem, da ne bo večjih težav, vsaj kar se tiče skupine S in D. Še enkrat bi se rad zahvalil eh, poročevalcem za odlično upravljeno delo, eh, zagotovili ste dialog eh, in sodelovanje in vsi smo lahko sedli za isto mizo, prepričan sem, da bomo dosegli dober rezultat. Najlepša hvala. Slišali smo vse poročevalce v senci. naš eh, splošni poročevalec bi lahko v nekaj besedah eh, sklenil to razpravo, na to pa bom besedo predal eh, poročevalcu za druge oddelke. Gospod Morešan. Najlepša hvala, gospod predsednik. Z nekaj besedami bi rad zaključil to razpravo. Hvala za vaše komentarje ki so nam v veliko pomoč pri delu, ki ga bomo opravljali v naslednjih nekaj tednih. V naslednjih dveh tednih bomo v tesnem stiku s poročevalci v senci, eh, pripravili bomo dobre kompromise, ki odražajo stališča vseh kolegov in kolegic, ki so pripravljeni podpreti proračun Evropske unije za leto 2018. Prizadevali si bomo za kompromis, ki nam bo dal zelo močno stališče, eh, močen, močan eh, pogajalski položaj pred spravnim postopkom in to je proračun, ki uh, mora podpreti prioritete, ki smo jih dorekli na začetku leta in za katere se borimo od takrat naprej. Hvala za sodelovanje. Merci, Najlepša hvala, gospod splošni poročevalec, gospod Ashworth. Kratek bom, gospod predsednik, rad bi se zahvalil eh, kolegom in kolegicam za eh, prijazne komentarje. Rad bi se jim zahvalil tudi za eh, delo, ki smo ga upravili do sedaj. Mislim, da smo dosegli veliko napredka, čaka pa nas še nekaj več dela in veselim se sodelovanja z njimi v tem času. Priličan sem, da bomo dosegli dober rezultat, ki ga bomo na to lahko. Um, predstavili na spravnem postopku svetu. Najlepša hvala, podpiramo vas in eh, ta zeleni oziroma turkizni eh, teden je treba izkoristiti. Želim vam lep turkizni teden, kolegi in kolegice. Sedaj pa vprašanje večletnega finančnega okvira po letu 2020. Prisluhniti moramo našima poročevalcema Janu Olbrihtu in Izabel Toma, tako da bomo vedeli, pri čem smo. Gospa Toma, no, naj še nekaj dodam. Sejo bom zaključil ob 11.20, tako da boste lahko lepo počasi odšli v plenarno dvorano. Najlepša hvala, gospod predsednik. Biti eh, moram hitra, torej, in eh, to bom tudi storila. Potem, ko je eh, komisar Oettinger skupaj s komisarko Krecu pripravil maja dokument v razmislek, smo se v parlamentu odločili, da pripravimo resolucijo, s katero se bomo odzvali na ta dokument obeh komisarjev. Ta resolucija, o kateri bi naj glasovali oktobra, seveda ne bo ravno poglobljena. Zato imamo poročilo na lasno pobudo namreč ki ga bi naj eh, dokončali eh, decembra, tako da bi lahko o njem glasovali na to marca. In eh, za to poročilo sodelujemo z odbori tega parlamenta, ki nam dajo informacije o posameznih političnih področjih. To je torej zgolj začetna faza, začetna eh, točka, ki izpostavlja tiste glavne prioritete eh, v zvezi večletnim finančnim okvirom v prihodnosti. Na kratko bom opisala vsebino. Najprej izpostavljamo omejitve in eh, težave trenutnega večletnega finančnega okvira in njegovega mehanizma financiranja. Na to pozdravljamo dokument komisije samo metodo, imamo eh, seveda potrebo po nekaterih spremembah. Eh, upoštevati je treba eh, govor Jean-Claude Junckerja. Dejal je, da je peti scenarij dobra pot naprej, da je treba na tem graditi, ampak sedaj imamo šesti scenarij na mizi in zato bi bilo treba morda spremeniti to formulacijo v dokumentu. Ampak tu nekih navskrižij ni. Na to tretjič analiza večletnega finančnega okvira, eh, analiza, ki smo jo eh, skupaj opravili tekom eh, revizije tega večletnega finančnega okvira in tudi Brexit vodita k naslednjemu sklepu in to je omejitev, proračunsko omejitev na en odstotek BND Eh, lasna sredstva so nujna, potrebujemo nova lasna sredstva, drugače bomo eh, morali ponovno prositi države članice za prispevke in eh, dvomimo, da je takšno povečanje sredstev izvedljivo. Na to dodana vrednost Evropske unije, tudi to izpostavljamo, izpostavljamo različne interpretacije dodane vrednosti ki zaenkrat ni jasno definirana. Naslednja točka. Proračun eh, Unije mora biti berljiv, razumljiv za državljane. Izpostavlja eh, trajnostno rast, solidarnost in pa vprašanje eh, eh solidarnosti in eh, obrambe. In eh, ta okvir moramo oblikovati razumljivo, berljivo. Ustrajamo pri eh, enotnosti. Eh, Eh, proračuna. Instrumenti, ki so danes zunaj tega proračuna, morajo biti vključeni eh, nazaj v proračun. Naslednja točka. Izpostavljamo potrebo po eh, prožnem okviru, tako da se bomo lahko prilagajali na spremembe. V prejšnji predlogi, ki smo jih vključili v poročilo na lastno pobudo, izpostavljamo rezervo za krizne situacije, resolucija pa poziva uh, tudi k uh, uporabi sredstev uh, zunaj uh, naj, uh, tistih najvišjih dovoljenih raven za uh, ekstremne situacije. Slišali smo, da so uh, ta urodja dopolnilne narave in da naj ne bi uh, nadomestila uh, subvencij skrbel nas je nek enotni eh, sklad, eh, nekakšen eh, jamstveni eh, sklad za vse te eh, instrumente. Pri tem se je treba uskladiti z vsemi institucijami, eh, še posebej kar se tiče eh, strukturnih skladov, tako da imamo dolgoročno vizijo. Ta parlament Eh, mora dobiti v eh, roke predlog komisije eh, najpozneje maja, tako da bomo imeli dovolj časa za razprave s svetom. Parlament seveda ne sme in ne more biti izključen iz procesa. Želimo, da smo vključeni v vse faze teh pogajanj. Najlepša hvala, gospa Toma. Gospod Olbricht. Hvala, gospod predsednik. dopolniti želim gospo Toma, namreč namen resolucije ni opredeliti področje interesa parlamenta. Ne, opredeliti želimo politične namene parlamenta, torej jasno povedati, kje smo za in kje smo proti. Prosim, da upoštevate naslednje dejali smo, da denarja ni dovolj. To je jasno za te štiri scenarije. Izabel Toma je to lepo opisala. Ne scenarijem, ne za zgornjo mejo manj kot en odstotek. Prav nasprotno, več kot en odstotek bi moral bi uporabiti. Zato smo uporabili ta izraz prebiti zgornjo mejo. Še nekaj. Obozarjam vas na to, da je zapisano, ali bomo imeli svoj sistem lastnih sredstev, ali pa bodo države članice morale zagotoviti sredstva. Druge rešitve ni. Če ne bodo uvedli lastnih sredstev, druge rešitve ne bo. Torej, spremeniti moramo strukturo proračuna. In tukaj smo zelo konkretni. gre tudi za element diplomatskega dvoma, kar pomeni združevanje vseh finančnih instrumentov. To ni dobro opredeljeno in mi se bomo odzvali diplomatsko. Kar zadeva trajanje, tukaj nismo popolnoma jasni, zato potrebujemo razpravo v odboru v zvezi s tem. Če zdaj rečemo v redu 5, 5 plus 5 ali 7 ta osnutek bomo spremenili. Zdaj smo to želeli le predstaviti odboru v razpravo, kajti razprava še vedno teče. To je tudi moja osebna opaska, namreč videti moramo, kaj pomeni nova proračunska vrstica za evroobmočje. To je nekaj, kar se je zgodilo včeraj. V načrtu je zapisano, da bo predlog za novo proračunsko vrstico za evroobmočje pripravljen decembra letos. Vprašajte se moramo, kaj to pomeni za večletni finančni okvir. Morda bi morali kaj dodati, v redu, ampak eh, je to samo zamisel, je to vprašanje novih sredstev. Kaj to pomeni? Kaj pomeni nova proračunska vrstica za evroobmočje? In da povzamem, predstaviti sva želela resolucijo, ki ni še en splošen dokument. Želela sva predstaviti dokument, ki je konkreten. Da in ne. In to je to z najne strani. Hvala. Najlepša hvala, gospod Olbricht. Hvala obema poročevalcema. Ki raziskujeta proračunsko področje, kjer je veliko nejasnosti. Videli smo večletni finančni okvir od leta 2014 do 2020 in ko eh, pride do krize, ne vemo, kje najti denar. Vprašanje eh, obdobja trajanja takšnega okvira, pet let ali sedem let, eh, vprašanje je sploh v zvezi z govorom, ki smo ga slišali včeraj, kakšna bo Evropa, kakšna eh, sredstva bomo uporabili za to, da bomo delali učinkovito. Naloga, s katero se soočata Jan in Izabel, eh, je seveda izjemno težka in zaupam jima. Sedaj pa gospod Kolmel. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se zahvaljujem obema so poročevalcem. Mislim, da je to bila zelo dobro upravljena naloga, ampak eh, kar takoj želimo pozoriti na notranje neskladje. Po eni strani priznavamo, da se moramo zdaj odločiti, kako bo videti Evropska unija v prihodnosti. To je tudi Jean-Claude Juncker včeraj vključil v svoj govor, predstavil je svojo vizijo Evropske unije, ampak Rekel je tudi, da moramo vključiti državljane. V tem poročilu pa je zapisano, da veliko stvari sploh ne smemo postaviti pod vprašaj. Zato mislim, da gremo morda predaleč. V tej fazi tega še ne bi smeli storiti. Številni opozarjamo na to, da si želimo vedno več, da gremo vedno dlje, Vedeti pa je treba, da si številni državljani tega ne želijo. Zdaj se prepiramo o tem, kdo ima kakšne naloge, kje bomo dobili denar. To je premalo. Odločati bi morali o tem, kdo bo upravljal te naloge. Bo te naloge upravljala Evropska unija ali pa bi bilo morda bolje, če bi te naloge upravljale države članice. Če pridemo do sklepa, da potrebujemo več denarja na ravni EU, zato da upravljamo naloge, potem se moramo vprašati, odkot bo denar prišel. Ali obstaja pripravljenost za to, da zagotovimo sredstva? Zavedamo se, da številne države članice niso pripravljene uplačati še več. preden se spustimo v to dirko vsega še več, če malce pretiravam, se moramo vprašati, katere naloge naj bi Evropska unija upravljala. Dokler tega ne rešimo, mislim, da ne smemo tega vzeti za jasno. Govoriti bi morali in upoštevati bi morali vse državljane Evropske unije in povedati bi morali, koliko to tudi stane. To bi morali storiti v celoti, celovito, In lepo bi bilo, če se ne bi vedno delili na tako imenovane prijatelje in sovražnike Evropske unije. Samo zato, ker pač včasih kdo postavi kritično vprašanje ali morda ne bi našli kakšno boljšo rešitev. Jaz nisem sovražnik EU, jaz sem sovražnik neučinkovite EU. Kajti jaz se čutim odgovornega, vsem davkoplačevalcem Evropske unije. Hvala. No, no, Ne dvomimo v to, gospod Kolmer. Gospod Soli. Merci, monsieur le président. Um, the debate on the... Hvala, gospod predsednik. Razprava o prihodnem večletnem finančnem okviru je ena najpomembnejših razprav, ki jih bomo imeli v prihodnih tednih in mesecih. Politika in politike zahtevajo finančna sredstva, če jih želimo izvesti, in proračun potem kaže, kolikšna je mera zavezanosti doseganju teh političnih ciljev. Tudi razprava o naslednjem večletnem finančnem okviru je povezana s tem, povezana je torej z razpravo o prihodnosti Evrope, kakšno Evropo želimo imeti v prihodnosti in tudi proračun mora odražati našo predstavo o Evropi. To je moja osebna zamisel. Želil, želel bi si videti Evropo, ki ima več pristojnosti, ki je bolj sposobna reševati vsakodnevne težave evropejcev. Dokument stališčen komisije je dobra podlaga za razpravo, gre za dober dokument, ki vsebuje nekaj dobrih zamisli. Zahvaljujem se tudi soporočevalcema za opravljeno delo. Mislim, da sta pripravila dober osnutek resolucije. Postaviti si moramo nekaj vprašanj v zvezi z naslednjim finančnim okvirom. Po eni strani bomo imeli kvantitativne argumente, po drugi strani pa seveda kvalitativne argumente. Mislim, da moramo doseči dogovor o skupni vsoti tega okvira, in moja skupina misli, da ne bi smeli skrčiti skupne vsote glede na vsoto namenjeno letu 2020. Govoriti bi morali tudi o prihodkih v proračun, popolnoma bi morali reformirati stran prihodkov, imeti bi morali proračun brez rabatov, in proračun bi morali financirati predvsem z lastnimi sredstvi. Toliko, kar zadeva kvantitativno stran. Kar zadeva kvalitativno stran, govoriti moramo o tem, katere prednostne naloge želimo zastaviti v proračunu. Posvetiti se moramo socialnim potrebam najbolj ranljivih ljudi, govoriti moramo o ozemeljskih neenakostih, potrebujemo tudi proračun, ki bo spodbujal gospodarstvo usmerjeno v prihodnost, ki bo odporno. Prav tako pa potrebujemo ustrezna finančna sredstva, zato da se bomo lahko borili proti podnebnim spremembam. Zato si želimo proračuna, ki bi bil bolj zeleno obarvan in ki bi bil bolje opremljen s politikami za preprečevanje podnebnih sprememb. In še v zvezi z kvalitativno stranjo, proračun mora biti bolj pregleden, prav tako pa mora omogočati več nadzora državljanom. Nekaj je tudi drugih pomembnih vprašanj, ampak eh, mislim, da so to tista najpomembnejša vprašanja, o katerih bi morali govoriti v tej zelo pomembni razpravi. Hvala. Najlepša hvala. Želi še kdo besedo? Ne. Mogoče samo še besedica z moje strani. Najpomembnejše je, da eh, si začnemo predstavljati Evropo prihodnosti. Smo sredi postopka globalizacije in vidimo, da države članice eh, ne morejo več eh, popolnoma uresničevati svojih nalog z pomočjo načela suverenosti, recimo, ko gre za digitalno eh, gospodarstvo, za multinacionalke kot eh, Google, Facebook in tako naprej. Potem je tukaj eh, tudi področje obrambe, oboroževanja, terorizma, migracij. In tukaj je potrebno združevanje sredstev. 800 milijonov dodatnih priseljencev iz Afrike. Torej, eh, suverenost si bo morali začeti deliti in eh, Evropska unija nas lahko zaščiti. Jean-Claude Juncker je včeraj delal, da želi Evropsko unijo, ki bi nas ščitila in ki bi zapolnila svoj demokratični eh, primankljaj, kateri res je. Eh, da trenutno Evropska unija nima pravega stika s svojimi državljani, kar pa zadeva lastne vere. E, mislim, da to ne bodo e, dodatna finančna e, sredstva. Namreč ta sredstva bodo izginila po načelu pravičnega povračila. Torej države članice lahko izračunajo, koliko sredstv so namenila v evropski proračun in koliko jih morajo zaradi tega dobiti nazaj. Torej, eh, lastni veri eh, se eh, bi potem nakopičili na nacionalne in regionalne davke, ampak potem bi preobremenili naše državljane. Tako, no, ampak ura je že 11.20 in preveč eh, sem govoril. Vprašanje je, ali bomo glasovali pred letom 2019 ali ne, pred evropskimi volitvami. Seveda bom uh, dal besedo v zaključek uh, poročevalke. Gospod Olbricht. Samo kratek komentar. Povedati želim, da se popolnoma strinjam z gospodom Krmelom. Vaša metodologija je ustrezna. Tako bi morali storiti. Najprej bi morali definirati naloge, potem bi morali govoriti o pristojnostih tukaj bomo imeli razprave in različne mnenje, kajti jaz menim, da bi morali imeti več pristojnosti, vi pa menite, da bi jih morali imeti manj na ravni EU. To bo drugi korak in tretji korak, koliko bo to stalo in naslednjič, katere instrumente potrebujemo. Ampak žal zadeve ne gre do tako. To je idealni svet, v realnem svetu pa zadeve ne tečejo tako. Mi bomo odgovarjali na vprašanje, ki nam jih bodo postavili drugi. Najprej moramo počakati na svet. Oni se bodo odločili, kakšna bo Evropska unija, potem pa bomo govorili o proračunu. Videti je, da bomo model Evrope definirali po, po proračunu in ne obratno. Ne živimo v idealnem svetu. Glede vsebine se ne strinjava, ali, ampak glede oblike se, ampak na žalost mislim, da ne bo šlo tako. Želim odgovoriti na vprašanja, ki so mi bila zastavljena. Najprej naj povem, da je svet zarisal prihodnost Evrope, ampak tudi parlament je predstavil svojo vizijo. Tudi mi imamo pravico, da eh, podamo svoje mnenje o pristojnostih Unije, ampak če eh, damo to na stran, naj odgovorim na vaše vprašanje struktura evropskega eh, proračuna usporedno eh, z proračunom za prihodnost, eh, pripravljamo tudi usporedno poročilo o lastnih verjih. Torej, to pomeni, da moramo usporedno obravnavati obe poročili. Gospode Prej in gospod Levandovski pripravljata ti poročili. Ne odgovorim še gospodu Solejo. V tem trenutku nismo razpravljali o vsebini, eh, kaj ti čakamo na prispevek eh, posameznih odborov. Kot odbor za proračun eh, nismo vse močni, ko gre za vsebino. V Evropskem parlamentu morajo sodelovati vsi odbori. In tretjič od včeraj eh, poznamo vsebino prispevka eh, predsednika komisije Junkerja in eh, ta prispevek seveda ni vključen v naše poročilo zaradi tega, ker smo ga slišali šele včeraj. Ampak eh, nič nam ne preprečuje, eh, preprečuje da eh, bi eh, določene točke vključili. Eh, gospod Kolmer je govoril o. Eh, Trajanju. Eh, tukaj pa je tudi vprašanje pogojevanja. Eh, to je včeraj omenil Jean-Claude Juncker in zaradi tega bomo potrebovali intenzivno razpravo. Pa naj gre tukaj za makropogojevanje, eh, za svobodo, za pogojevanje. Torej, vprašanje pogojevanja je bilo včeraj zelo jasno zastavljeno strani predsednika Evropske komisije. In potem so tukaj eh, še meje evro območja, ki jih je omenil gospod Olbrich. Torej, veliko je tem, o katerih bo potrebno še razpravljati. in uh, če so teme v resolucijah, se jim ne moremo izogniti tudi v poročilu na lasno pobudo. Hvala lepa. Proračun mora biti eh, izraz uh, politične vizije, torej potrebujemo politično vizijo in Poskušali bomo proračun prilagoditi tej politični viziji. Upam, da bomo kmalo zapolnili tudi demokratični deficit, ki obstaja v Evropi. Moji dragi prijatelji, 26. in 27. septembra bomo imeli naslednjo sejo, to je zelo pomembna seja, kaj te pravčili bomo predloge sprememb in pa kompromise za proračun za leto 2019. Skrati pa bo to tudi priložnost, da se posvetimo drugim vprašanjem, ki so bila na dnevnem redu danes, ampak jih zaradi časovnih omejitev nismo mogli obravnavati, zatem je seja prekinjena.